Mes chers collègues, Spoštovane kolegice in kolegi, otvarjam zasedanje. Ampak preden se lotimo dnevnega reda, mislim, da se vsakdo izmed nas eh, tudi danes zaveda, da je včeraj prišlo do ponovne drame na sredozemlju vzdolž libijske obale. 700 novih smrtnih žrtev, ki so bili na poti v Evropo v begu od revščine in vojne. Rad bi izrazil sočutje tem eh, žrtvam, njihovim družinam, zato predlagam minuto molka. nous ne pourrons nous en tenir à une. Mislim da bo sledila kar vrsta takšnih minut molka, bojda je prišlo do novega brodoloma in eh, ne vemo še ali in koliko je žrtev. Mislim, da mora Evropska unija vsekakor lotiti se te problematike migracij, priseljevanja in to tako strani naših vlad, kakor strani Unije kot celote zahteva jasnejšo angažiranost in tudi jasnejše proračunske zaveze. Gospa Matija, želi besedo? Hvala lepa, gospod predsedajoči. poleg eh, minute mavka v poklon tragediji na sredozemlju. Naj omenim, da je to že tretjič ta teden. Več kot tisoč ljudi je že izgubilo življenje v sredozemlju ta teden. V tem trenutku so nevladne organizacije zunaj stavbe na trgu Luksemburg, ki želijo solidarnost našega parlamenta in zato vas sprašujem, ali bi morda lahko za deset minut stopili ven, da pokažemo svojo solidarnost in potem začnemo z glasovanjem. Spoštovana kolegica, mislim, da smo zelo jasno izrazili svojo solidarnost s to minuta molka. Mislim, da vsak izmed nas razume in pozna nujnost razmer in eh, kot parlamentarci mislim, da lahko najbolje storimo to, da to našo skrb jasno izrazimo z glasovanjem in tudi zagotavljanjem bolj doslednega financiranja za ukrepanje proti vzrokom teh tragedij, kajti jasno je, da gre za prioriteto in vse to od nas zahteva še več politične enotnosti in povezanosti. Tako lotimo se dnevnega reda. Najprej sprašujem, ali lahko podprete dnevni red. Ni nasprotovan. Sprašujem, ali je zapisnik zadnje seje sprejemljiv in posterično potrjen. Da. Dobro, potem pa besedo predajam Roberto Gualterju, ki bo predsedova v glasovanju. Pri porazdelitvi nalog je stvar takšna, da bom jaz zasedanje otvoril in zaključil. Kolega Gualtieri pa nadaljuje vsebinsko. Hvala lepa, Žan. Mislim, da lahko kar takoj preidemo na glasovanje in eh, najprej torej prosim, če lahko preverimo glasovalne naprave. Torej, glasujemo zgolj preizkusno glasovanje. Glasujte, prosim. Kar nekaj kolegov bi moralo uložiti kartico v režo. Gospod Fernandes. Dobil bom kartico. Okay. We can close. Konec glasovanja. In sedaj lahko kar začnemo z glasovanjem. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis C, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E, za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F. Glasovanje po delih, trije deli. Prvi del kompromisa F za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog svembe 672 za. 14. stran glasovanega seznama. Bodo pa še manjši dodatki. To vam moram povedati, ker smo dobili zahteve za določeno glasovanje v zadnjem trenutku. Torej, 14. stran, predlog spremembe 672. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 739 na 15. strani za. Naslednja stran da. Za predlog spremembe 672. 739 proti, vzdržani, sprejeto, kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis I za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis J za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis K za, proti, vzdržani, sprejeto. 879 za to je na strani 29, ta je enak kot kont 39. Ne bom več govoril o straneh, ker imate drugačne sezname. Torej, 879 in kont 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis N, dva dela, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis O, z ustnim predlogom spremembe ALDE, najprej ustni predlog spremembe za, proti, najprej ustni predlog spremembe. Glasujemo o kompromisu, glasujemo o ustnem predlogu, najprej kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sedaj pa kompromis o, brez ustnega predloga spremembe za. Ne, ne, nista dva dela za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 1019, predlog smembe 1019. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1033, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 28, da, prosim. Ne slišim vas, mikrofon. Amendment 1033, there were no... 1033, tukaj nismo mi imeli označeno za sta dva dela in sedaj ne vem, o čem smo glasovali. Dobili smo zahtevo, da bi naj imeli glasovanje po dveh delih in to je podala vaša skupina, če se ne motim. Kakorkoli, veliko večino je bilo zavrnjeno, ker je bilo torej veliko več glasov proti kot za. Prav. Regi 28. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis P. Za, dva dela. Prvi del, P, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del kompromisa P, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis S za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis T za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržanje sprejeto. Kompromis U za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis V, dva dela, prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis dvojni V za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis X za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Y za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Z za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis AA za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AB za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AC za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AD za proti vzdržani sprejeto kompromis AE za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AF za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AG za proti vzdržani sprejeto. Kompromis Ne, sedaj prehajamo na 20. člen. Ne, ni več kompromisa. 1466. Predlog smembe 1466. Torej, 20. člen, in glasujemo o posameznih predlogih sprememb. Torej, predlog spremembe 1466. Sekretariat je jasen, with a minus. Okay. We can have a block. Yes, we can have a block. Lahko glasujemo v svežnju o vseh predlogih sprejem po 20. členu. Poračati so proti, za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis AH za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis A i za proti vzdržani sprejeto. Kompromis A i za proti vzdržani sprejeto. Kompromis A je za proti vzdržani sprejeto. Kompromis A k za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto, kompromis AL za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis AM za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis AN za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis AO za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis AP za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AP A za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa AP B za, proti, vzdržani, sprejeto. ABC. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AQ. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AR. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AS. Za, proti. proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A s A za, z ustnim predlogom spremembe, najprej o ustnem predlogu spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. A s B, A s A z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa A s B za, proti, vzdržani, sprejeto. Prosim. Predsedujoči, presenečen sem, da liberalna skupina ni bila obveščena vedno, ko ste imeli še te podtočke, da tega ni bilo označeno, označenega na našem glasovanju. Se znamo. Been, uh, uh, the... Mislim, da je to različica, ki smo jo razdelili v 15. -ih. razlog, zakaj smo to storili takrat, pa je bil, da so politične skupine podajale zahteve po glasovanju po delih in ločenih glasovanjih še nekoliko porokov, vendar pa spremenili smo samo črke, ni spremembe glede vsebine. No, no, sorry, Se zelo pravičujem, gospod predsedujoči. Če pa je šlo za samo eno, samo eno glasovanje, smo v parlamentu in vsak poslanec mora vedeti, o čem poslanka ali poslanec glasuje. Ne gre samo za ime. Na našem seznamu nimamo niti enakih številk. Kolejte. Kot sem ponovil, to, ta glasovanje seznam smo razdelili vsem političnim skupinam. Vse politične skupine imajo enakega, imeli ste čas, da ga natisnete, verjetno ste imeli prejšnjo različico vendar pa to smo torej razdelili ob 15. Naj pa potrdim, da je razlog, zakaj smo to spremenili, ravno ta, ker je vaša skupina in še neka ostala skupina zahtevala dodatna glasovanja. To je razlog. Sicer teh sprememb ne bi bilo. Upoštevali pa smo vašo zahtevo, vaše skupine in drugih skupin politične osebe lahko potrdi, da je to besedilo, ki je bilo poslano vsem ob 15. Kljub temu, predsednik, razumem to in zaupam osebju, ki dela za me. Zakaj smo tako pozni? Zato, ker smo kompromise dobili nedeljo zvečer in naslednjič bo ALD, skupina ALDE zahtevala preložitev glasovanja. Dobro, to smo si zabeležili razmislili bomo o tem in to skušali izboljšati. Zdaj pa ASC za proti. Gospod predsednik, nam lahko date čas, da najdemo te kompromise, ker jih ne najdemo, ne vemo, o čem glasujemo. Gospa Golar ima prav. To je torej kompromis ASB glede vodne izjave 14a tega ni na našem glasovanju seznamu, pravi gospod Luke. Dobro, dovolj časa ste imeli za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa kompromis. kompromis A, S, C. Gre za vodno izjavo 14C novo. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Že berem, že berem, tako da boste lahko preverili. AS quarter no. over compromise IC. No, And no, amendments 247, 249, E318 is an article 14C new. Torej, tukaj bi naj EFSI podprla finančne proizvode, tudi jamstva in premoženska jamstva za to, da bi EFSI se lahko prilagodila potrebam trga istočasno pa spodbujala zasebne naložbe v te proizvode. EFSI ne sme biti nadomestek za produkte, ki jih ponujejo nacionalne in regionalne banke. Ra, moramo zagotoviti najbolj učinkovito in strateško uporabo javnih sredstev kot sredstvo nadaljne krepitve kohezije po EU. Mislim. Circulated with this time uh, eh, at three. Ko ste dobili ob treh, pred več kot dvema uroma torej. Uh, Predsednik, ne vem, kaj se dogaja, vsekakor pa mi nismo dobili informacije o teh zadnjih kompromisih, tako da preprosto ne moremo sodelovati na glasovanju. Ne vem, v katerem trenutku ste posredovali, ne vem, v katerem trenutku ste posredovali te kompromisne predloge političnim svetovalcem političnih skupin. Ob kateri uri? lahko razložim. To je popolnoma isto besedilo, kot smo ga razpostavili tekom konca tedna. Edina sprememba je bila v tem, da smo zadevo razdelili na tri dele, torej bister. Tako da nobena sprememba, vse pa lahko dam besedo gospodu Fernandesu. Ti amantmaji, so amandmaji, ki smo jih že posredovali v nedeljo, to niso novi kompromisni predlogi, to je to, kar ste dobili že v nedeljo, to torej ni nič novega. Kolegice in kolegi, popolnoma, Res je to, kar pravi soporočevalec in popolnoma prav je tudi to, kar eh, pravi predsedujoči. Vem, kako zelo zahteven je ta postopek za vse nas. Službe so delale cel konec tedna, da so ustrezno opravili pripravljalno delo. Ampak v zadnjem tedu smo v ponedeljek in tudi v torek, kakor tudi v četrtek potem, opravili posvetovanje za vsemi poročevalci v esenci skupaj pripravili te kompromise. Gospod Depre je, bil tudi, sodeloval, je tudi sodeloval. Vse vaše pripombe smo upoštevali in v veliki meri jih tudi vključili v te predloge. Ampak morate razumeti, da ko opravljamo takšno delo pod takšnim časovnim pritiskom, ko vsi sodelovci delajo 24 ur na dan za to, da se upošteva ne vse politične družine, ampak tudi vse odbore, pri teh kompromisnih predlogih, se lahko zgodi, da v zadnjih trenutkih pride do drugačne razporeditve glasovalnega seznama in to je vse, kar je. Gre zgolj za novo prerasporeditev, ne gre pa za kakršnokoli vsebinsko spremembo, kot je povedal tudi že soporočevalec Fernandez. Tako da prosim, če izkažete razumevanje za eh, to stanje, ja, upravičeno se pritožujete, ampak pomembno je, da zdaj zadevo zaključimo, kajti vsi želimo ta napredek, ki ga ti predlogi ponujajo. Hvala za razumevanje vnaprej. Hvala, gospa Rijada. Ja, tudi mi nismo dobili teh informacij, tako da kar nekaj skupin je oškodovan zaradi tega. Ja, strengam se, čim prej moramo iti naprej, ampak treba veriti, da imamo demokratično pravico vsi mi, da vemo, o čem sploh glasujemo. Tako da ali bomo zdaj te amandmaje dali na stran, dokler nismo vsi ustrezno obveščeni in glasujemo ostalem, ne vem, morda lahko postopamo na ta način. Ponavljam, še enkrat. Tu imam elektronsko sporočilo, ki je bilo poslano točno tem glasovalnim seznamom. Lahko vam preberem, kdo vse je to dobil in vse vaše politične skupine so dobile eh, to besedilo. In ponavljam še enkrat, edino, kar je bilo spremenjeno, je, da je v nekaterih primerjih prišlo do spremembe poimenovanja. Vsebinskih sprememb ni. V vsakem primeru pa ste to dobili, tako da lahko zdaj imamo postopkovno razpravo. Če hočete, lahko preberem vsakega posebej, ampak z glasovanjem bomo nadaljevali. Gospod Torvalc. Zmeda to izhaja iz tega, da, kot je dejal kolega Bulman, gre tu za nov vrstni red. Kar naenkrat imamo novo nov razporeditev, nova imena za stvari, o katerih ne bi glasovali. Ampak če mi ne vemo, kaj ta imena so, potem je izredno zapleteno sploh vedeti, o čem človek glasuje in zato to mislim, da ni ustrezen postopek. Ne kritiziram eh, Bulmana ali Fernandesa, upravile so odlično delo in resnično cenimo njeno delo in delo njenih eh, sodelavcev, ampak preprosto ne vemo, o čem glasujemo. Zaupamo Bulmano in Fernandesu, da niste ničesar spremenili, ampak če ne veš, kaj je tisto, kar ni bilo spremenjeno, je vendar izjemno težko glasovati. Ustrajam še enkrat. Govorimo zgolj o spremembi številke oziroma poimenovanja zelo majhnega števila amandmajev. In to je vključeno v glasovalnem seznamu, ki ste ga dobili. Tako da v bistvu ne glasujemo o nečemer, česar skupine ne bi formalno dobile. In to velja za vse politične skupine. Tako da zdaj ne morem reči, da druga kot da gre tu zgolj za politične pripombe, zgolj nekaterih skupin, ampak vsi ste dobili iste glasovalne sezname ob istem trenutku. Vse je jasno in javno, tako da se o tem lahko pogovarjamo, ampak eh, gremo pa z glasovanjem naprej. lahko, gremo zdaj počasneje naprej, lahko ustrajate še naprej, ampak z glasovanjem je treba iti naprej. Predsedujoči, to je res sramota, to je sramota, ker to, da ste poslali v nedeljo zvečer elektronsko sporočilo pričim skupinam, vse lepo in prav, ampak ali je bilo dovolj časa sploh prebrati, kaj ste postali? Premalo časa je bilo, da se pripravimo na tako pomembno zadevo. Sploh, če dobimo potem v ponedeljek eh, popovdne, to je res sramota. Vi ste potrdili dnevni red, vse politične skupine so potrdili dnevni red in ste se odločili, da gremo naprej z glasovanjem. Imeli ste torej možnost, da bi to storili, vsaka politična skupina imela možnost dvigniti roko in priložiti glasovanje. Zdaj pa ni možno med glasovanjem, eh, ker vam ni všeč, kako gre glasovanje, izpostaviti to postopkovno zadevo. Tako da je zelo jasno, da ste imeli dovolj časa za to, prej tega niste storili in zdaj ne moremo kar ustaviti glasovanja. Ha ha ha. V vsakem primeru bom zdaj omenil številko amandmaja, tako kot prej, da boste imeli dovolj časa in če rabite karkoli preveriti, boste imeli dovolj časa in boste videli, da ni problema, ker gre za zelo omejeno število amandmaja in res delamo zdaj iz muhe slona. Torej, glasujemo. Zdaj pa amandma AS Quinquest. Uvodna izjava 14. D. Nova. In sicer temelji to na amandmaju in pod 15. Za. Torej, kompromis AS Queen Quest o uvodni izjavi 14d. To je nova vodna izjava, ki temelji na amandmaju 1 pro 15. Torej, mnenje Empel, amandma 15. 14D. 14D. 14D. 14D, torej kompromis AF, Queen Quest ali D. Zdaj veste, zakaj gre? Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Kompromis AT za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis AU bis predsedujoči se popravlja, kompromis AU, uvodna izjava 16. 16, 1, 6. Kompromis AU, torej kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa AU bis, uvodna izjava 16a, za, proti, vzdržani. Zdržani. Ja, številka mandmaja. Torej, kompromis AU bis zadeva amandma kult 6. Amandma kult 6. Za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis AV in sicer k uvodni izjavi 17. A V k uvodni izjavi 17. Vete, ko boste predsedovali, boste, ampak trenutno jaz predsedujem in prebiram, kar je tu. Torej, A, V, k uvodni izjavi 17. Gre za amandmaje 331, 332, 325, 39, avko 9, kult 7 in ko 8, m per 23. To je torej AV, k uvodni izjavi 17, kdo je za? Proti, držani, sprejeto. Kompromisni amandma A dvojni V, k uvodni izjavi 18, gre za amandmaje 8, 349, 350, 351, 354, 355 in ITRE 28. To so jim podatki, ki ste hitek dobili, torej za, proti, držani, sprejeto. Gremo naprej. Amandma 359 z ustnim amandmajem. Najprej ustni amandma za, proti, držani, sprejeto. To torej pomeni, da je ustni amandma sam po sebi tudi zajel amandma sam. In gremo naprej na kompromis AX k uvodni izjavi 19. Gre za amandmaje 364, 366, 367, 368, 374, 377 in MP25. Kompromis AX za proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 382, 382 za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis AY k uvodni izjavi 20. To temelji na amandmaju 383. Za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis AY bis k uvodni izjavi 20a. Temelji na amandmaju 380, 381 in 332. Torej, kompromis AY bi se za proti držani sprejeto. Kompromis AY ter k uvodni izjavi 20b to zajema amandmaje 385, 392, Trane 11, Agri 12 in MP 27. Torej, amandma, kompromisni amandma AYTER za proti vzdržani sprejeto. Gremo naprej, kompromis AY Quater, ko vodni izjavi 20. C temelji na amandmaju 388 in zajema tudi amandma 737. Kompromis AY kvater za proti stržani sprejeto. Kompromis AZ k uvodni izjavi 21 zajema amandmaje 9, 391, 93, 94 in 34 za proti stržani sprejeto. Naprej kompromis A z bis k uvodni izjavi 21a. Sicer temelji na amenmajih regi 11, 397, 395 in MPL 28. Torej A z bis za proti zdržani sprejeto kompromis BA za proti. Aha, torej kompromis BA k uvodni izjavi 22. Torej, uvodna izjava 22, ki zajema amandmaje 405 in 406, kompromis BA za No, pomembno je, da veste, zakaj gre. Ni treba vedno znova ugotavljati, da smo imeli prej neko drugo številko. Zdaj treba pač glasovati o zadevi. Pomembno je, da vi veste vsebinsko, zakaj gre in zato, če veste, katera številka je, boste vedeli, kako glasovati. Zdaj vi veste, kateri je. Ni me treba zdaj prepričevati, naj ga drugače poimenujem. Predsednik, dovolite, prosim. Eh, da gospod Artvi prevzame vodenje, kajti vi nikakor ne vodite razprave ustrezno. Ne, gre za to, da prebiram zdaj vse amandmaje. Preprosto samo pravim, to, kar je dejal kolega, jasno kaže, da identificira, za kateri vsebinski amandma gre, ima pač prejšnji glasovalni seznam pod drugo številko. To je problem, o katerem smo že govorili. To, kar je zdaj pomembno, je, da vsak poslanec ve, za kateri vsebinski amandma gre, da lahko glasujemo. Okay? Torej, amandma BA, kompromis BA za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej. Kompromis BB k uvodni izjavi 24 in zajema amandma 420, 420 in kont 8 torej 420 in kont 8. Uvodna izjava 24, kompromis BB za, proti, vzdržani, sprejeto. Naprej kompromis BC k uvodni izjavi 25 in zajema amandmaje 10, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 4, 2, 7, 4, 2, 8. 431, kont 9, avko 15, i 336 in regi 13. Torej, uvodna izjava 25, kompromis BC za, proti, stržani, sprejeto. Zdaj pa amandma 432 z ustnim amandmajem. Torej, glasujemo amantmajo z ustnim amantmajem. Za, proti, stržani, sprejeto. Gremo naprej. ITRE 38. Ne. BD. Kompromis BD se popravlja, predsednik. Torej, kompromis BD k uvodni izjavi 26. In sicer zajema amantmaj 11, 436, 438. 4-4 nič, 4-4-2, 4-4-4, 4-4-9, 4-4, kont 10, kult 8 in empl 30. Torej, kompromis BD k uvodni izjavi 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej, ITRE 38 in sicer po delih. ITRE 38, torej v dveh delih. Prvi del za proti držanju sprejeto, drugi del ITRE 38 za proti držanju zavarjeno. Kompromis BE in sicer k uvodni izjavi 27 zajema pa amandmaje 452, 453, 455, Tran 14 in Tre 39. Torej, uvodna izjava 27, kompromis BE za, proti. Naj to preberem? Ja, uvodna izjava 27. Ne, to sploh ni novo. To je zdaj kompromis BE, uvodna izjava 27. Se znamo kompromisov, je to enostavno najti. To je edina stvar pri uvodni izjavi 27, drugega ni. V redu, dobro, za, proti, svržani, sprejeto. Tako gremo naprej, kompromis BF k uvodni izjavi 28 temelji pa zgolj na amandmaju 12. Torej kompromis BF, uvodna izjava 28 za proti zdržani sprejeto. Naslednji kompromis BG in sicer po delih na zahtevo EKR, temelji pa na uvodni izjavi 29, zajema pa amandmaje 13, 470, 471, 73, 75, 79, 81, 84 in pa I340, NV21 in TRAM15. Torej, kompromis BG, uvodna izjava 29, po delih, prvi del, celotni kompromis brez besed with particular recourse to the flexibility instrument za, proti držani sprejeto in še drugi del ta istega kompromisa za proti držani. Sprejeta. Naprej kompromis BH, uvodna izjava 30, zajema pa amandmaje 491, 492 in kont 12. Kompromis BH za proti držani sprejeto. Kompromis BI, amandma 31, amandmaje 493, 495, 496, 497, 499, Empel 32 in konc 13. Uvodna izjava 31, kompromis BI, torej za, proti, stržani, sprejeto. Zdaj je kompromis BJ k uvodni izjavi 32, zajema pa amandma 503, konc 14. Kult 10, ITRE 9, REGI 17 in ITRE 41 za proti držani. Sprejeto kompromis BK, uvodna izjava 33, zajema amandmaje 14, 506, NV 23 in KONT 15 za proti zdržani. Sprejeto. Kompromis BL k uvodni izjavi 34, zajema pa amandmaje 517, kont 16 in tran 17. Za. Proti stržanje sprejeto. Kompromis BM k uvodni izjavi 35, temelji pa na amandmaju 523, za. Proti stržanje sprejeto. cosa per navebbe zdaj smo pri navebbah amandma 81 ne ne, to potem zadeva naslov, a najprej pa navedbe, preden se lotimo naslova. Torej, najprej navedbe, citation v glasovalnem seznamu. Verjetno lahko glasujemo kar vseh skupaj v bloku, da. Dobro. Za. Proti. Stržani. Zavrneno. Tako, zdaj pa amadma 77. Zdaj glasujemo o naslovu. Za. Proti. Stržani. Sprejeto. Amandma 78 za, proti, držani, zavrnjeno. Amandma 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Hvala lepa, zdaj pa lahko glasujemo o besedilu z glasovanimi spremembami in sicer po imensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 66 za, 13 proti, 9 vzdržanih. Zdaj pa še glasovanje o zakonodajni resoluciji in sicer poimensko prav tako. Glasujte, prosim. konec glasovanja. 69 za, 13 proti, 6 vzdržanih. Zdaj pa glasujemo še o sklepu o začetku pogajanj s svetom v skladu z členom 73 poslovnika. Za. Ne, poimensko. Poimensko moramo glasovati, se pravi, čujem. Glasujte, prosim. konec glasovanja. 71 za, 6 proti, 11 vzdržanih. Torej, absolutna večina je za in lahko začnemo s trialogom. Čestitke poročevalcem. Besedo pa predajem nazaj gospodu Artuiju. Hvala lepa, Roberto. Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da se moramo zavedati našega dosežka danes, kaj ti. Trinajstega januarja je komisija objavila svoje predloge sprememb te uredbe. Mi smo zdaj že glasovali o celotnem besedilu za začetek pogajanj s svetom. In rad bi čestitev poročevalcema, gospodu Bolmanu in gospodu Fernandesu vsem pročevalcem v senci in vsem tistim, ki ste sodelovali pri pripravi tega besedila. 3000 vam imajo in mislim, da je vsem jasno, kako izredni ziv je bil to. No, ampak uspelo nam je. Veseli me visoka raven zaupanja, ki je vladala med našimi odbori kajti uspelo nam je mobilizirati 13 odborov, torej oba odbora, ki sta nosilca doseja, Ekon in eh, Budget, in pa tudi dva odbora v skladu z členom 54 in devet odborov v skladu s členom 53. Uspel nam je torej ta veliki ziv in poleg čestitk poročevalcem bi rad eh, čestitev tudi vsem sodelovcem iz sekretarjata, ki so opravili res izredno delo in eh, mislim, da se zaslužijo naš aplaus. Delali so praktično 24 ur na dan, 7 dni na teden, vključno tudi z nedeljami in sobotami. Vem, da nikakor ni bilo danes enostavno glasovati. Težko je bilo natančno vse čas vedeti točno, kje smo v glasovalnem seznamu. Vem, da ni bilo nastavno, tudi Robertu ne, ampak vendarle nam je v eni uri uspelo doseči naš cilj, kar mislim, da je lep dosežek. 24. junija je rok za zaključek pogajanj s svetom in eh, mislim, da bo treba biti kar preprečljiv. To velja za vsakega od članov delegacije in upam, da bo tudi svet izkazal razumevanje in eh, zaupanje, da ne bo nujno prišlo do zmanjšanja obsega pomembnih evropskih eh, sredstev v inštrumentu za povezovanje Evrope in EU eh, e 2020. Poročevalec želi besedo, gospod Bulman. Hvala lepa. Rad bi se pridružil zahvali. Spoštovane kolegice in kolege, rad bi se pridružil zahvali in naj začnem s poročevalcem z Manuelom Fernandesom. Prihajava iz dveh različnih odborov. Oba sva imela nalogo, da upošteva ne le stališče kolegov v odboru, ampak tudi v vseh ostalih odborih. Tako da hvala za sodelovanje, hvala za stil in osebino sodelovanja in za medsebojno zaupanje. Hvala tudi poročevalkam in poročevalcem v Senci, ne le tistim iz naših dveh vodilnih odborov, ampak tudi iz podrejenih odborov, ki so posredovali svoje mnenje. Na ta način mislim, da smo pripravili nekaj, kar vsekakor presega politične ločnice in osebinske ločnice med odbori. Hvala tudi vsem številnim sodelovcem in lahko se samo pridružim temu, kar je dejal predsedujoči. In hvala tudi vsem eh, pisnim prevajalcem in tudi eh, tolmačem eh, tu v dvorani, ki so opravili odlično delo. Še enkrat pa naj povdarim, da sta oba sekretarjata, ki sedita tu za predsedstvom, vsekakor izredno nesebično pripomogla k temu, da je ta projekt ugledal luč sveta in ne nazadnje hvala tudi obema sopredsedujočema, ki sta danes eh, uspela pripeljati zadevo skozi to težko sejo. Imamo močan mandat, enoten parlament in to nam bo pomagalo, da bomo ta projekt sprejetno in uspešno predvsem pripeljali do konca. Fernandes. Gospod Fernandeš. Hvala lepa. Tudi jaz se pridržujem besedam zahvale lahko samo povem, da se strinjam z vsem, kar je bilo rečeno in tudi jaz čestitam mojemu soporočevalcu. Čestitke za način, kako je vodil delo in hvala tudi vsem poročevalcem v Senci za njihovo delo in njihov doprinos. Pripričan sem, da bomo s tem poročilom uspeli izraziti vsa stališča Evropskega parlamenta. Velikanska večina poslancev, mislim, da vidi svoje stališče odražena v tem predlogu, v tem poročilu. Težko je bilo najti konsens, še teže je bilo zagotoviti doslednost v tem dokumentu, ampak eh, ta velika večinska podpora temu dokumentu nam eh, omogoča, da vstopamo v pogajanja z močnim stališčem, z veliko mero zaupanja. Dejstvo je, da želimo Junkarjev načrt, to ta parlament kaže. Tako da še enkrat hvala vsem in eh, tudi sam bi se rad na koncu zahvalil vsem, eh, ki so sodelovali v tem procesu. Hvala za res eh, težaško delo, ki nam je omogočilo ta odličen rezultat. Hvala. Moram samo povedati, da je v skladu s členom 73 bodo pogajalska ekipa sedeli predsedujoči, poročevalci in poročevalci v senci vodilnih odborov in v skladu s sklepom konference predsednikov eh, tudi pripravljalce mnen iz odborov pod členom 54 ITRE in eh, TRAN, ki bodo tudi sodelovali v pogajalski ekipi na podlagi člena 52AE eh, e in 18 in 19 predloga komisije in odbori odpravo mnenja v skladu za členom 53 eh, eh, plus in pa tudi predstavnik odbora KONT, ki bodo sodelovali na pogajanjih na podlagi eh, člena 5.2.a.e. E in člena 14. Hvala lepa in s tem lahko tudi zaključimo današnjo sejo. Hvala. Hvala